Oh, okay. Good morning, ladies and gentlemen. We will. Dobro dan, gospe in gospodje. Odpiram to zaslišanje kot predsedujoča odbora INKO. Pozdravljam Silvi Gular na to ponovno zaslišanje, za katero so zaprosili koordinatorji odborov INKO in ITRE. Pozdravljam tudi gospod Valon predsedujoča odbora ITRE, ki je so predsedujoča temu zasliženju. Hva, pozdravljeni tudi predstavniki odbora ITRE in Juri. Pozdravljeni tudi predstavniki odbora KULT, ki so pridruženi in tudi odbora TRAN in pododbora SEDE, ki so povabljeni na zaslišanje, pa tudi predstavniki odbora JURI. Danes smo tukaj zato, da dobimo dodatna pojasnila in odgovore, ki jih je podala kandidatka za komisarko po prvem zaslišanju. In z vidika IMKO nas zanima portfelj gospe Gular, saj je zelo pomemben, gre namreč za notranji trg in digitaliziranje Evrope. Kar takoj dajem besedo gospe Valjan. Hvala lepa, gospa Desuter, za ta uvod. Pozdravljeni vsi na današnji sestanek oziroma zaslišanje. Pozdravljena tudi kandidatka za komisarko, gospa Silvi Gular. Hvala, da ste prišli. In pozdravljam tudi vse predstavnike oziroma člane odboru in vse, ki nas poslušajo in gledajo preko interneta. Naj razložim, kako bo potekalo današnje zaslišanje. V skladu s mernicami za odobritev komisarjev, parlament oceni kandidate na podlagi njihove kompetence, na podlagi njihovih zavez Evropi in osebne neodvisnosti. Oceni tudi znanje o njihovem prihodnjem portfelju in njihove spretnosti za komunikacijo. Pred eh, zaslišanjem je kandidatka za komisarko odgovorila pisno na številna dodatna pisna vprašanja, ki so jih izpostavili odbori Imko Itre, Kult in Juri. Pisni odgovori so bili razdeljeni članom. Hvala, gospa Gular, za te odgovore. Danes bomo začeli z uvodno izjavo gospe Gular, ki ne bo daljša od desetih minut. Po, um, po uvodu bo čas za 13 vprašanj poslancev in potem bomo imeli možnost zastaviti vprašanje za pet minut bo imel vsak in en, ena minuta bo na voljo za vprašanje in dve minuti za odgovor gospe Gular in tako naprej. Pri času za govor bom zelo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 po mojem prvem zaslušanju 2. oktobra ste želeli, da odgovorim tudi pisno, kar sem z veseljem naredila, kajti zelo spoštujem vlogo parlamenta pri tem demokratičnem nadzoru inštitucij in danes sem spet pred vami, da nekoliko bolj poglobljeno predstavim nekatere zadeve. Zastavili se mi, ste mi legitimno vprašanje, zakaj tako kompleksen portfelj, tako širok portfelj. Najprej zaradi tega, ker se je tako odločila. Uh, Eh, gospa predsednica von der Leyenova in tudi zaradi tega, ker gre tu za neko kompleksen splet eh, gospodarskih in človeških izzivov, ki so pred nami, mislim, da je takšen portfelj smiseln. Nove tehnologije danes uh, prinašajo dejstvo, da so pravzaprav, da je notranji trg, ne le notranji trg, ampak tudi digitalni notranji trg, skratka, da se vse to povezuje. Uh, Vse te, vsi ti elementi so danes uh, neločljivi in zato pridemo do neke uh, gospodarske povezanosti, integralnosti. Kar se tiče industrijskega projekta, ki si ga želimo izpeljati, in veste, da ta komisija želi biti tu aktivna, eh, raz, razviti ustrezne vrednostne verige, ki bodo zagotavljale našo tehnološko suverenost, zato da ne bomo zaostajali za drugimi regijami v svetu, zato potrebujemo tako javna sredstva kot zasebna sredstva in moramo zagotoviti uh, nove, nove izdelke, nove trge, uh, ki bodo manj potratni energetsko. In tako naprej, torej za vse to potrebujemo ustrezne nove tehnologije, kot je naprimer umetna inteligenca. Potem je eden od ciljev te komisije, ki je prav tako zelo ambiciozen, je preobrazba oziroma boj proti, eh, torej razogličenje in boj proti eh, podnebnim spremembam. Gre za to, da bo gospodarstvo bolj gospodarno z viri, da bomo prišli do neke ustrezne, čistejšega pridobivanja eh, energije skladno z novimi tehnologijami. Potem tretji primer, kar se tiče obrambe. Nove tehnologije tudi tu igrajo zelo pomembno vlogo drugot po svetu, druge države zelo veliko vlagajo v nove tehnologije na področju obrambe. Tudi tu moramo povezati naše vire, ugotoviti, kakšne so naše skupne potrebe, zato da bomo tudi na tem področju zagotovili tehnološko suverenost, neodvisnost in zagotovili tudi posledice v civilnem življenju za naše državljane. Kar se tiče kulture, kulturnega področja, tudi tam se tehnologija vedno bolj uveljavlja. In veste, da je danes težko ločiti produkcijo kulturnih dobrin od njihovega razširjanja, razpečevanja, in tudi tu moramo seveda paziti na to, da bomo zagotavljali svobodo skladno z našimi evropskimi vrednotami, ampak da bo hkrati zavarovana ne le demokracija, ampak tudi naši državljani in tu mislim, predvsem, veste, kaj se je zgodilo včeraj v Haleju, zato moj posebni, moja posebna pozornost nemškim kolegom, ki so danes tukaj. Skratka, vidite, kako se te stvari dogajajo. Antisemitizem je spet udaril ravno z uporabo sodobnih sredstev. In zato potrebujemo ustrezne, uravnotežene odgovore tudi na vse te izzive. In končno, nove tehnologije temelj, temeljno spreminjajo naše življenje in zato državljanov ne smemo pustiti ob robu in gre tu tudi za socialni vidik. Skratka, verjamem, da moramo skupaj povezati vsa ta področja, kajti umetna inteligenca je nekaj, kar zadeva tudi uh, uh, intelektualno lastnino, javne trge uh, uh, in tako naprej. Zato ta portfelj širok portfelj omogoča uporabo in pa združevanje energij v sinergijo. In tudi takrat, ko sem bila tukaj v tej hiši, kjer sem bila kar nekaj let kot poslanka, smo se že pogovarjali o tem, da je treba preseči to ustvarjanje silosov, eh, gospodarskih oziroma ekonomskih silosov. Tu so pomembna seveda majhna in srednja velika podjetja, skupaj bomo delali na tem, da bi vsi ti, ki so tam zaposleni, imeli nekaj od bodi si digitalnega okolja, dostopa do finančnih sredstev in tako naprej. Hkrati si želimo delati tudi bolje skupaj s tistimi, ki so zadolženi za izvajanje in nadzor uveljavljanja zakonodaje, zato da bo notranji trg dejansko deloval in bo bolj upoštevan. Kako ste vprašali, bom uspela voditi takšen portfelj? Seveda mi to ne bo uspelo sami. Tu potrebujem svojo ekipo, več ekip, komis, svoje kolege, komisarje, podpredsednike, s katerimi naj bi izredno delala, če bom dobila vaše zaupanje. Vsekakor si želim dobrega upravljanja, to ste rekli in z nekaterimi od vami sem se pogovarjali in rekli ste mi, kako vam bo uspelo, kako vam bo uspelo, da bodo vse te storitve, da bo javni denar tudi ustrezno porabljen in da bo vse to dobro upravljano. Tega se zavedam, hkrati bi vas pa spomnila še na nekaj. Delati moramo tudi z svetom zunaj, da tako rečem. Skupaj bomo delali in vem, da ste vi tisti, ki me lahko povežete z terenom. Torej, pogovarjal se bom s sindikati, s potrošniki, s podjetji, z državnimi institucijami, kajti zelo dobro se zavedam, da gre tu za težka vprašanja, pri katerih so včasih potekajo tudi zelo naporne politične razprave. Skratka, želim si sodelovati z vami, želim si spodbuditi resnično vse državljane, da bomo skupaj delali. Sama sem v evropskih zadevah že 30 let, hitro grejo ta leta, uh, Začelo se je s padcem berlinskega zidu, zdaj smo v nekem najverjetneje težjem kontekstu, ampak vse to kaže, da takšna evolucija je pomembna, velika. Vse to sem skušala doseči že v preteklosti, graditi mostove med različnimi akterji. To sem počela tudi na inštitutu Berggrün, o tem se je veliko govorilo tudi med vami. Kot sem že napisala, mi je resnično žal, da je ta moja dejavnost dve leti trajala, da je kakorkoli vrgla uh, senco na mojo evropsko integriteto, na mojo zmožnost, da delujem neodvisno. Ampak tisti, ki me poznajo, vedo, da so evropske vrednote tako izjemno pomembne za me. Skratka, če bom imenovana v komisijo, se bom resnično, s posebno pazljivostjo trudila, da bodo vse te stvari upoštevane, da bodo eh, upravljane kot je potrebno, kajti eh, vsekakor se je treba držati tudi kodeksa ravnanja. Kar pa se tiče možnega odstopa, ki je prav tako bil omenjen med vprašanji, naslednje. Tu gre po eni strani za politično zadevo, gre za politično izbiro, s katero se soočimo, ko izvajamo takšne uh, odgovornosti. In seveda, če uh, Eh, bi kakorkoli bila obtožena, bi tako kot katerikoli član kolegija najprej se morala pogovoriti z predsednico, to je jasno, da se oceni situacija. Z lastne osebne strani pa lahko rečem le to. Jasno je, da bom potegnila ustrezne eh, poteze, če se kaj takega zgodi. Se veste, to je pa tudi pravna plat, med nami so tudi pravniki. Kar se tiče pravne pleti. Če postegnemo nek, če naredimo nek avtomatizem med začetkom postopka in odstopom, je to lahko problematično. Najprej gre za neodvisnost komisije. Evropske komisije. Ne moremo postaviti pod vprašaj neodvisnosti Evropske komisije, kajti postopki so zelo heterogeni po različnih državah in pravzaprav ne vemo točno, katera država bi se odločila za kateri postopek, da bi zahtevala odstop nekega izvoljenega predstavnika potem pa je tudi vprašanje, za kakšen prekršek bi šlo. Mislim, da je tu preprosto treba povedati, če si obtožen, obsojen, seveda odstopiš. Eh, skratka, vendarle pa je treba zagotoviti tudi domne, eh, spoštovanje domneve na dolžnosti. In v vaših vprašanjih so bili tudi elementi, ki zahtevajo udeležbo in odgovor večjih članov kolegija in uh, o tem bi se vsekakor in se bom pogovarjal s predsednico von der Leinovo in z pravniki. Toliko, spoštovani, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani državljanke in državljani, ki nas poslušate. Toliko sem želela povedati za uvod, seveda sem vam pa na voljo za odgovore na vaše vprašanje. Hvala lepa. Much, Now, uh, colleagues... Hvala lepa, gospa Gular. Zdaj pa Zdaj pa, kolegice in kolegi, začenjamo z vprašanji. Prvi govornik v imenu e LS je gospod Kovačev. Sure. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospa Gular, zanima me več o regula regulativi, o uredbi o geoblokiranju in posebni ureditvi le tega. Pozivamo komisijo, da naredi prvo oceno o vplivu uredbe o geoblokiranju na notranji trg. Veseli nas, da to lahko postane ovira za nepravilno spletno nakupovanje. Menimo, da je dostop do blaga na internetu na digitalnem enotnem trgu nujen in da ne moremo upoštevati ovir zaradi nacionalnih meja. In moje vprašanje je, ali se strinjate z rešitvijo področja uporabe uredbe, da bi vključila tudi elektronske storitve, ki zajema tudi e-knjige, spletne igre in druge avtorsko zaščitene izdelke, zato da bi to pokrili z audiovizualnimi storitvami. Gospa Gular, izvolite. Merci, Hvala, gospod poslanec. Mislim, da ste zelo dobro ilustrirali, dobro ilustrirali stvarnost enotnega trga, ki postaje vedno bolj digitalen. Zagotovo ste že vsi lahko kupili letalsko vozovnico ali pa eh, prek spleta ali eh, knjigo in tako naprej. Sama osebno na to zelo pazim, kajti mislim, da potrebujemo skupni enotni trg, ki bo živ, ki bo deloval. Seveda so, je tu uredba, ki zagotavlja preprečevanje diskriminacije in danes v tem trenutku imamo pravzaprav le malo podjetij, ki uh, delujejo čezmejno, kar nekaj manjših podjetij je, ki, tega, ki jim to ne uspeva in sama v Franciji sem že dose, eh, videla oziroma doživela, da so mi rekli, ne moremo prodati vina ljudem, ki so ga poleti poskusili pri nas, zdaj pa bi jim ga poslali, ga ne morejo naročiti. Vem, da te stvari že potekajo na ravni Evropske unije in eh, da se to uredi. Vsekakor se bom trudila tudi sama v tej smeri, hkrati je pa treba ugotoviti najprej, kje so težave. Sami ste rekli, včasih gre lahko za vsebine, ki so predmet intele eh, varovanja intelektualne uh, lastnine. Skratka, To je treba poglobljeno proučiti in potem ugotoviti in sodelovati z potrošniškimi organizacijami, z industrijo in z parlamentom, da ugotovimo, katera bodo ustrezna orodja, da napredujemo v tej smeri. Nadaljne vprašanje, gospod Kovačev. In, uh, in regard, uh, double... No, tu predvsem govorimo o dvojnih standardih, o ge geoblokiranju. In glede na to, da ste odstopili kot obramna ministrica v Franciji in v poštevanju standardov, da vas je vaša vlada izbrala za kandidatko za komisarko, lahko ponovno pojasnite, zakaj ti razlogi, ki so bili uveljavi oziroma kot argumenti za odstop kot ministrica za obrambo, niso uveljavi tudi za kandidatko za komisarko question qui. Z veseljem odgovorim, čeprav to ni lahko vprašanje. Kot rečeno, situacija je zelo različna. Kajti v dveh letih eh, sem že odgovarjala pred francoskim pravosodjem, nisem v postopku, sem torej v situaciji, ki je pravno pač kakršna je. In tudi parlament se je že odločil generalni sekretarjat je sprejel to odločitev po proučitvi. Ugotovljeno je bilo, da je moja asistentka delala tukaj, sprejeta je bila odločitev in mislim, skratka, postopek ni končan, kajti pravosodje ni imelo časa uh, urediti še teh stvari in upam, da bo pa postopek čimprej zaključen. Hvala lepa. Naslednja je gospa Biljana Borzan, skupine socialistov in demokratov. Hvala, predsedujoče. Gospa kandidatka, odgovorni ste za vesolsko politiko, za obramno politiko unije, industrijsko strategijo, notranji trg, digitalnost, eh, digitalno infrastrukturo, medijo, audiovizualno politiko in tako naprej. V svojih odgovorih in danes v svojem govoru ste omenili, da želite povečati sinergije med tremi generalnimi direktorati in osnovati svoje predloge politik na področju storitev MSP-jev, digitalnih storitev in aktov digitalnih storitvi na podlagi posvetovanj. Samo posvetovanje s številnimi deležniki na, v tem sektorju bo vzelo veliko časa. Poleg tega pravite, da boste obiskali prestolnice držav članic in poročali in se posvetovali z različnimi parlamentarnimi odbori. Kako nameravate upraviti vse to ogromno delo in prenesti input, ki ga boste prijeli v prakso in zagotovili otipljive in oprijemljive rezultate. Kako boste tudi namenili ustrezno pozornost različnim sektorjem, zlasti glede na to, da jih je veliko pod pritiskom? Hvala lepa, gospa Gular. Bien, merci. Merci, madame la députée, pour cette question. Je vais vous dire, il faut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 tista, s katerima bomo najbolj sodelovali. Z njima sem se dobro povezala, tudi ko smo se dotikali monetarnih vprašanj, eh, tudi s, z mojega delovnega mesta v Banki Francije. Tako da delali bomo v ekipi, to ne bo preprosto, imate prav. In zelo neskromno bi bilo reči, da bo to preprosto. Potem pa mm, čisto moje osebno mnenje. To je tako, kot če bi imeli več otrok. Tudi sama imam tri otroke. In vsakemu od njih sem skušala dati vse čas, ki sem ga imela na voljo, ampak včasih je to teže, včasih lažje, včasih kdo zahteva več časa, včasih kdo manj. In mislim, da bo pri eh, obravnavi tega portfelja delo približno podobno. Hvala, gospod Borozan, imate dodatno vprašanje? Ja, hvala. Za vse evropejce, če boste odobreni potem zasliš zaslišanju, ne boste mogli reči, no, Vse smo vam povedali, da bo tako. Kaj pa obogatitev podnebno neutralnega gospodarstva? Zato imamo drugega komisarja in prav je tako. Ne zato, ker so politike povezane, ni zato, da moramo vse to vključiti v portfelj enega komisarja. To moramo zagotoviti s koordinacijo v kolegiju in s kolegijalnostjo. Ali ne menite, da gre za res ogromne izzive, s katerimi se boste soočili in da to zahteva pozornost več komisarjev, da mogoče ne boste mogli posvetiti dovolj pozornosti delom svojega portfelja, naprimer za medije in kultura? Ali ne menite, da je nekoliko nenavadno, če imamo v istem portfelju medije in obrambo. Hvala lepa, gospod Gular. Hvala za to dodatno vprašanje. No, vse ste sami rekli. Področje, ki ga pokriva moj portfelj, je zelo široko. Hkrati pa je ena velikih prednostnih nalog te komisije, da bo skušala razogličiti naše gospodarstvo in da bo vse sile usmirila v to. Zato bosta, bosta pristojna Franz Timmermans, pa tudi komisar odgovoren za okolje in podnebje. Kakorkoli, eh, ta razsežnost komisije kot kolegija, kot ekipe, tudi na podlagi pogodb, obstaja. Odločbe morajo ocevati tudi raznolikost Eh, kultur, raznolikost razmišljanja. Eh, zato tudi predstavljamo različne politične družine, prihajamo iz različnih držav, zato da dosežemo to sintezo eh, na koncu dela. In še enkrat ponavljam, sam, nisem si sama zastavila portfelja takšnega, kot je, ampak e, seveda to ne pomeni, da se bom z eno temo ukvarjala bolj kot z eno drugo. E, v določenih trenutkih bo seveda treba prednost morda nameniti kakšnemu drugemu vprašanju, ampak najmanjšega namena nimam, da bi zanemarila kulturo. Kakorkoli, ta uh, portfelj tudi kaže, kako zelo se lahko posamezniki emancipiramo. Uh, in oziroma ne smemo se emancipirati, delovati moramo skupaj, moramo ustvariti družbo, kjer se združujejo naše kulture, naši jeziki, naše lastnosti. E, tako da te stvari si ne nasprotujejo, kljub temu, da je naloga zastavljena zelo na široko. Marinijo. Hvala lepa, zdaj pa Dita Šrancova iz Renew. Hvala, predsedujoča. Spoštovana Silvi. Moji kolegi so želeli, da bi ponovili zaslišanje, zato da bi slišali več o vaših zamislih za notranji trg in upam, da vam bo to zaslišanje to omogočilo. Nihče ne oporeka vaši zavezanosti evropskim zadevam, Prepričana sem, da ste več kot kvalificirani za to, da postanete članica tega kolegija in da izpolnjujete vse zahteve za delo na tem portfelju. Glede vsebine pa takole. Pomembno je, da nismo naivni, ko gre za komercialne interese podjetij. Razumem, da so v nekaterih državah ljudje prosili za delovanje napram kolegom iz ZDA. Kljub dobrim namenom pa lahko akt o digitalnih storitvah postavi naša podjetja v slabši položaj glede na ameriške in kitajske kolege. Kako lahko to zagotovite oziroma zagotovite, da ne bo tako? Hvala. Deputi. No, Spoštovana poslanka, postavili ste zelo pomembno vprašanje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 Če bi govorila vse čas angliško, bi mi rekli, da zanemarjam kulturo in tudi kultura je izraz uh, raznolikosti, jezikovne raznolikosti. No, ravno kar sem začela govoriti, da se zahvaljujem za to, da je bila ta globalna razsežnost uvedena v razpravo. Ali še vedno nimate tolmačenja v nemščino? Sprašuje gospa kandidatka. Alo, kaj smo fe?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

No, madame Goulard, si vorrei rispondere alla rapporto. Gospa Goulard, izvolite. No, še enkrat bom začela in opravičujem se tistim, ki so slišali, kar sem rekla na začetku. No, torej, povedala sem, da je zelo pomembno, da v razpravo vključimo to eh, globalno razsežnost. Smo namreč v odločilnem trenutku in zaradi tega sem ustrajala na pomenu um, tehnologije v svojem uvodu. Uh, Več kot deset tisoč startupov imamo na področju digitalne, digitalne, digitalne tehnologije v Evropi. In e, ti imajo na voljo zelo veliko količino podatkov, ampak Kot vidimo, so pa velika podjetja, predvsem eh, ameriška in kitajska, ki to obdelujejo. Tako da upamo, da se bo to spremenilo v prihodnosti. Torej, če želimo posodobiti ta pravni okvir, ki je trenutno razdrobljen, negotov in ne povsem prilagojen temu izzivu, bomo se morali tega lotiti. Ravno tako to povzroča seveda um, bitko na področju konkurenčnosti med temi velikimi podjetji. Ampak na vsak način mi uh, želimo ohraniti uh, to načelo države izvora. Le na ta način lahko znotraj enotnega trga zagotavljamo storitve po celotnem trgu. Eh, poleg tega želimo tudi še naprej upoštevati načelo zanesljivosti platform in načelo eh, svobode izražanja po spletu. Seveda pa je težko tukaj se izogniti razdrobljenosti, zato ker imajo države članice različne zakonodaje, ki se med seboj razhajajo. Zato je res treba eh, poudarjati, da Eh, nezakonite vsebine in jih primirno um, označevati. Poleg tega pa je treba zelo bdeti nad vsebinami, nad um, sovražnimi vsebinami, ki se pojavljajo na svetu, nad antisemitskimi in drugimi sovražnimi vsebinami. Vsekakor pa moramo to digitalno področje še dodatno razviti, eh, spodbuditi možnosti za čezmejno delovanje. Eh, ne gre za to, da bi želeli uvesti nek nadzor na spletu in nadzor nad izražanjem in eh, svobodo razmišljanja. Vsekakor pa moramo nadzirati nelegalno uporabo in spodbujanje k nasilju in ubijanju. Hvala lepa. Dodatno vprašanje, gospa Šarazova. Hvala za ta jasni odgovor. Ali lahko razvijamo vprašanje naprej? Omenili ste razdrobljenost evropskih trgov, ko gre za digitalne storitve. In tudi mi v parlamentu menimo, da moramo imeti novo zakonodajo, ki bo vplivala na majhne akterje na trgu. Ampak kako lahko zagotovite, da akt o digitalnih storitvah ne bo škodoval? majhnim akterjem na trgu. Hvala lepa, gospa Gular. Bien, là encore, je crois que on, on... Enfin, je veux pas répéter la même chose, mais je pense que No, ne bi ponavljala spet istega, ampak mislim, da je pomembno ustrajati na eni točki. Eh, bistvenega pomena je, da delujemo usklajeno. Manjše podjetje ali deluje na digitalnem področju ali druge, je vedno manjše področje in lahko uporabljamo orodja, ki so namenjena malim in srednjim podjetjem, zato da jim pomagamo. Ta ideja, da vzpostavimo proračun za pomoč eh, MSP-jem eh, in orodja, ki bodo prisnukli na posebnim potrebam teh podjetij, je pomembno. Na digitalnem področju eh, je to lahko podlaga za mm, sprejemanje odločitev za odločitev prenovo in modernizacijo naše zakonodaje, hkrati pa bo treba tudi poskrbeti za primerno uveljavljanje te zakonodaje. Saj morda nekatere države ne prenesejo na primeren način teh eh, zakonodajnih aktov in ne poskrbijo za njihovo izvajanje in eh, nadzor. Torej, eh, ureditev na eni strani, zakonodaja, na to Um, ki bo predvidela tudi stebr za uh, mala in srednja podjetja in na to um, uveljavitev te zakonodaje. Gospod Karem za uh, zelene ima besedo. Gospa Gular, kljub temu, da se mi razhajamo v samem bistvu pa, se, pa nas predvsem skrbi etika in uh, obsežnost vašega portfelja, ki gre od notranjega trga do obrambe. Skeptični smo ob tem, kljub vsemu, kar ste skušali glede tega pojasniti danes do povdne. Ampak vaša kandidatura je pa predvsem problematična z etičnega vidika. In v trenutku, ko je pred nami Brexit, mislim, da res ne bi noben dvom smel eh, bdeti nad evropskimi institucijami. In uh, vaša pojasnila danes uh, še niso razpršila plačila naših skrbi. Vaše paralelne dejavnosti ob mandatu poslanke je že uh, vprašljiv za vašo integriteto in eh, ali um, je to sprejemljivo za nekoga, ki je izvoljen v uh, splošnem interesu. Torej, etično vprašanje se postavlja. In kako lahko zagotovite, da boste imeli uh, eh, primiren pristop pri opravljanju vaše funkcije in da boste preprečili, da bi čez pet let rekli, ko boste pogledali za nazaj, da bi morali ravnati drugače. Hvala. No, gospod poslanec. V svojih odgovorih sem skušala razložiti, da smo sedaj v situaciji, ko imate na eni strani pravne predpise, na drugi strani pa etična merila. Povsem spoštujem vaše etične pomisleke, saj sem govorila o tem z več predstavniki vaše skupine, pa tudi z vami. Um, no, in zakaj to razhajanje? Pravo namreč omogoča poslancu, da vo, ima tudi druge dejavnosti in sploh, če so te dejavnosti usmerjene k spodbujanju, razširjanju evropske ideje. In eh, to lahko preverite, da je moje delovanje bilo usmerjeno izključno v to smer, o tem ni dvoma. Etična vprašanja, ta so pa seveda nekoliko bolj subjektivna in jih posamezniki lahko različno razumejo. Tukaj pa imamo že nekoliko bolj uh, občutljivo uh, dojemanje teh razhajanj od prava do etike. In ta vprašanja si lahko vedno postavljamo. Dejansko se spomnim eh, bitk, ki smo jih imeli v tem parlamentu, ko smo govorili o lobijih in o mm, različnih pravnih vprašanjih, tudi takrat, ko sem bila sama poslanka tukaj. Sedaj jaz več ne sedim v tem parlamentu, ampak vseeno je. Jasno, da je treba v parlamentu tudi take stvari razjasniti, ampak na strani komisije pa ni nobenega dvoma. Kodeks ravnanja je popolnoma jasen, komisija mora delovati povsem neodvisno in sama se zavezujem, da bom tako tudi ravnala. Um, gotovo pa smo vsi v isti situaciji, vsi se lahko iz vsake situacije nekaj novega naučimo. Vsi sem je lahko to podlaga za razmislek in gotovo lahko eh, potem čez čas rečemo, ja, eh, mogoče lahko tukaj dosežemo kakšen napredek in mogoče bi lahko dosegli res še več, če bom, mi boste danes eh, ponudili to priložnost. Ja, še ena senca ostaja. Ne razumem, da kot proevropejka, kot se imenujete, uporabljate različne standarde na nacionalni ali na evropski ravni. E, to je moteče. In zakaj se vam je zdelo potrebno odstopiti z mesta ministrice za obrambo, kadar so te stvari eh, etične narave prišle na dan in zakaj v tem ne vidite problema sedaj, ko kandidirate za komisarko. Seveda niste bili obtoženi, še vedno niste, ampak tveganje je še vedno možno, saj preiskava še traja. Na prvem zaslišanju ste odgovorili, da je um, to, kako se človek za nekaj uh, zauzame in tudi za težke stvari, pač v naši naravi. In pri tem smo nekoliko zadržani. Torej, uh, zakaj je vprašanje, ali boste obtoženi ali ne, lahko bilo uh, pereče, ko ste bili na mestu ministrice, za komisarko pa ne? Naj ponovim, ah. kot sem že povedala, malo prej v odgovoru na drugo vprašanje. Mislim, da sta dve zadevi tukaj bistveni, kar se tiče junija 2017. Takrat je ta sama institucija, generalni sekretar, preveril, kako je z zadevo in ugotovljeno je bilo, da je moja asistentka več kot pet let delala v uredu, šlo pa je za nekaj težav pri njenem odhodu, pri odpovedi delovnega mesta, kjer smo pač skušali stvari rešiti nekoliko bolj eh, prijazno do nje lahko se obrnete na generalnega sekretarja vase, vaše inštitucije, ki bo tudi danes lahko potrdil, kako so se stvari dogajale takrat. Skratka, gre za dejstva in te stvari so bile urejene. Res pa je, da pravosodje pa tukaj še ni reklo zadnje besede in ravno zaradi tega sem pazljiva, vam pa govorim te stvari, kako so potekale in kakšne so danes. Drugič, kot tudi že rečeno, septembra letos sem bila zaslišana, dve leti kasneje, torej tako pač potekajo te stvari, sem bila zaslišana. Eh, znašla sem se torej v isti situaciji, res je, nikoli človek ne more vedeti, kaj se bo zgodilo, zato je treba biti eh, eh, skromen in pazljiv, ampak nisem postavljena pod vprašaj v tej zadevi, nisem v postopku. Toliko torej z moje strani za enkrat. Uh, speaker, my... Hvala lepa. Naslednja je gospa Žeron iz ID. Rekli ste, čista sem neomadeževana, ampak res. Kakšen, kaj bi rekli o tem Eh, da eh, nekdo dobiva 13 tisoč evrov na mesec eh, in pravi, bolje je biti svetovalec tam kot tukaj in tako naprej. Te stvari so problematične in zato smo danes še vedno tukaj, zato se še vedno z vami pogovarjamo. Rekli ste, nisem bila plačane, odplačana od tega lobija, uh, ste pa dobivali denar od tega think tanka. Skratka, kako je s to zadevo v zvezi z inštitutom Berggrün? Kje so navodila za vaše delo? Skratka, na podlagi česa ste zaračunavali eh, te, ta denar eh, in kako je bilo z vašim podjetjem, ki naj bi takrat obstajalo? Naj še enkrat povem nekaj zadev takšna je pač igra, ki jo moramo igrati, vaša pravica je, da zastavljate vprašanja, moja dožnost je, da odgovarjam. Dejansko ločila sem dve, dva položaja. Položaj nekoga, ki je za neko delo plačan, ki prejema plačo in je torej v nekem podrejenem položaju, in nekoga, ki je svetovalec na drugi strani. tu ni šlo za lobby, šlo je za think tank, ki razmišlja o nekaterih stvarih, ki organizira srečanja z državljani za promocijo evropskih idej. Te elemente sem že podala v svojih odgovorih, pisnih odgovorih, zelo natančnih. To so potrdili tudi ljudje, ki so delali takrat z mano in mislim, da sem o tem povedala že vse, Skratka, ostajam pri tem, kar je bilo zapisano. You, up, madam, uh... Hvala lepa, gospod Žuron, dodatno vprašanje. Madam, aktivit... Kar se tiče vaših dejavnosti v tem think tanku, organizacija festivalov, dnevnih redov, zapisniki in tako naprej, trdite celo, da ste takrat govorili z Gijem Verhofstadom in drugimi predstavniki tudi v zvezi strategije Brexita. Skratka, ti datumi prav tako nekoliko strižejo. Če prav razumem, ste Gija Verhofstota eh, torej kontaktirali ali je tudi on dobival honorarje za svoje delo. Kako so se te stvari odvijale, kako, motiv, kako lahko pojasnite te zadeve in tudi svoje stike z predsednikom Goldman Sachs International? Kar se tiče britanskega referenduma, torej leta 2015, takrat je bila hipoteza o možnem referendumu že prisotna. To je bila stvar razprave takrat. In eh, vedeli boste, da je, bila, da je bil leta 2017 eh, sprejet dogovor med EU in Združenim kraljestvom, ki je bil podlaga za uresničitev rezultatov referenduma, torej neka nova pravna podlaga tudi za odnose Združenega kraljestva z eh, Evropsko unijo. Drugi polovici leta 2015 je bila stvar torej že na mizi, šlo je za pomembno vprašanje šlo je za prisotnost oziroma odsotnost med nami velike, pomembne demokracije, velike države, velikega gospodarskega partnerja. Skratka, šlo je za zelo pomembno vprašanje in mislim, da je se s tem bilo treba ukvarjati in mislim, da je bilo takrat. Eh, seveda pa obstaja veliko strank, akterjev, ki želijo ta, na takšen ali drugačen način v takšni situaciji vplivati, vplivati na razmere. To je treba razumeti. Next speaker, Mr. Krasdobeski from ECR. Thank you, Madam Chair. I will speak in Polish. Hvala lepa za EKR. Govoril bom polsko. No, imeli naj bi veliko stvari pod svojim okriljem. In imam vprašanje, ki izhaja iz dejstva, da ste obravnavali tudi to, da ste izdali kar nekaj knjig. Kateri model družbe in demokracije v Evropi vam je najbližje? Ali menite, da v demokratičnem sistemu, kjer bogati ljudje, ki opravljajo kontroverzne posle, lahko postanejo poslanci in vložijo veliko denarja v volilno kampanjo in na ta način vplivajo na javno mnenje. Ali je to dober model, do, dober vzor? Ali vas ne skrbi, da obstaja druga raven vpliva v tej družbi? Oziroma, ali ne menite, da bi morali take prakse jasno zavračati? Hvala, gospod poslanec. Če sem prav razumela, upam, da je bilo prav prevedeno. Prvi del vašega vprašanja je o socialnih in ekonomskih modelih družbe, v katerih se prepoznavam. Prepoznavam se točno v takšnem eh, modelu družbe, kot je opisan v pogodbah. Na podlagi nekaterih vrednot, socialnih vrednot, odprtega trga in tako naprej tu mislim, da ni nobene dvoumnosti, tu nimamo kaj eh, na novo si izmišljati. Stvari so jasne, zapisane so v pogodbah in za komisarja je usmeritev, so temeljne listine in eh, pogodbe. In naprej, drugi del vašega vprašanja pa je o morebitnih dezinformacijah, o uporabi novih sredstev, ki so pač eh, zdaj dostopna za vpliv iz tujine predvsem in kako se to lahko čuti v Evropski uniji. Glede tega je že trenutna komisija veliko naredila, z veliko pazljivostjo, z veliko energijo in eh, tudi v Franciji sta ministrstvo za obrambo in notranje ministrstvo delali na tem, res je, zelo moramo biti pazljivi na upletanje, upl vplivanje od zunaj, s katerim se skuša destabilizirati naša družba in da to ne bi bilo uspešno. Seveda bodo te stvari del mojega portfelja, hkrati pa bom tudi delala skupaj z gospo Jurovo in tako naprej z drugimi podpredsedniki in komisarji, pristojnimi za ta vprašanja, ki so prečna, transverzalna vprašanja in hkrati pa seveda zelo pomembna. Ne smemo biti pa naivni. Obstajajo sredstva, s katerimi lahko uh, ugotovimo takšno upletanje, dezinformiranje, lažne novice, uh, In seveda je treba tu paziti, da ne bi prihajalo do lažnih novic, eh, ki bi kakorkoli vplivali na neodvisnost komisije. Ampak upam, da sem zdaj dobro odgovorila, ker, sem, ker naj bi pravilno razumela vaše vprašanje. Gospod Krasnodebski, to bo dodatno vprašanje. Moje vprašanje ni bilo, ni bilo zrozumljeno. Ne, kaže, da niste dobro razumeli mojega vprašanja. Govoril sem o moči denarja, o moči bogatih ljudi, ki pod okriljem dobrodelnosti poskušajo vplivati na naše politične procese. Govorimo o nekaterih članih elite, tudi o vas osebno. Rezultati takih dejanj pa je tako imenovani populizem skrita roka, skrita moč tistih, ki vodijo igro pod okriljem filantropije in dobrodelnosti. To so ljudje, ki oblikujejo naše politične procese. Gospa Gular. Ja, zdaj so formulacije bolj jasne. No, v pravni državi je edino, kar je pomembno, spoštovanje zakona in sicer za vse enako. Smo v družbi, ki, so, ki je odprta, ki je liberalna, kjer ni kakorkoli kaznivo, če, se zago, če, se, če zagovarjamo neke ideje in se trudimo, da se širijo, če pa neko vedenje, ravnanje postane problematično z demokratičnega stališča, pa pridemo na drugo polje. Ampak sama sem preveč zavezana svoboščinam, da bi kakorkoli to osporavala. Kot sem že povedala, vse, kar se tiče dezinformacij, razne propagande, lažnih novic in manipulacije javnega mnenja, vse to pa moramo, vsemu temu se pa moramo vsekakor zoprstaviti. Thank you. Next speaker is uh, uh, Monsieur Bompard. Naslednji je gospod Bompard iz Gue Engel. V Figaroju ste leta 2017 rekli, da si želite ponovno vzpostaviti zaupanje in željo po Evropi. Ali menite, da bo vaše imenovanje na enega najpomembnejših položajev v Evropi k temu prispevalo? Poglejmo, kako je z zategovanjem pasu, kar se tiče proračunov. Ali si resnično želimo v Evropi kot komisarja nekoga, ki bo zelo dobro služil, hkrati pa organiziral okrogle mize? Pomislite na zaposlene, na, vse, na brezposelne, ki živijo izjemno težko. Ali mislite, da boste pri njih vzbudili zaupanje, medtem ko ste vi dobili uh, uh, na stotine tisočev evrov oziroma dolarjev od nekega ameriškega think tanka? ali mislite na tiste, ki so tukaj v težavah eh, in hkrati govorijo o proračunu. V svojih papirjih, ki ste jih eh, zapisali za inštitut Berggrün, ste govorili o etiki zaupanja in etiki odgovornosti. Ali ne bi bilo danes od vas odgovorno, da se preprosto odpoveste tej kandidaturi? Opa. Il y a une, je in meni je toujours de. Ja, seveda, stvari se dajo predstaviti tako in drugače. Lahko se celo življenje zdaj borim proti tej uh, svetovalni pogodbi, ki je trajala dve leti. Veliko ljudi tukaj ve, da sem kar nekaj let v tem parlamentu predsedovala celo skupini za boj proti uh, revščini, hkrati vam lahko povedo ljudje iz Karitas in od drugot, iz drugih podobnih organizacij, kako smo takrat sodelovali. Silvija Kosta, Veronika Lopez Kosta in tako naprej. Sta sodelovali, že eh, Lambert je tudi eh, bila v tej skupini. Skratka, o tem smo govorili. Veliko sem delala s temi ljudmi in vedno se mi je zdelo izjemno pomembno, da jih poslušam, da jih usmerjam. Tudi v tej dvorani smo se sestajali z pristojnimi iz drugih evropskih inštitucij, z gospodom Dombrovskisom, z drugimi osebnostmi. Ogromno smo delali tudi z raziskovalci, gospod Deflu recimo med njimi, ki je napisal knjigo, ki govori o tem, da je boj proti revščini bistveno bolj učinkovit, če vemo, na koga se nanašajo ukrepi. In tako naprej. Danes vas preprosto prosim, da upoštevate celotno mojo pot do sedaj, tudi tisto, kar vam morda ni všeč. Življenje je takšno, sestavljeno iz različnih nalog in, eh, gospod Bompar, eh, eh, pred nekaj dnevi ste govorili o tem, ste ravno govorili o Evropi in ravno se mi zdi, da ste vam tudi vzbudila neko željo po Evropi, skratka, kar. Eh, sem želela narediti v svojem prispevku k boju proti revščini, je bilo, da z različnimi sodelovalci, gospod Klute recimo, je tu sodeloval eh, na eh, odboru za gospodarstvo tudi. Skratka, mislim, da vse to, kar sem do sedaj naredila tukaj, ni bilo posem brez smisla. Še eno vprašanje. Niste dobro razumeli mojega vprašanja, gospa Gular nič ne govorim o vaši osebni poti, zastavljam pa vam vprašanje, ki nam mora omogočiti, da bomo potrdili ali zavrnili vašo kandidaturo. Mislim, da bo vsak tukaj v tej dvorani dobro razmislil o vaših sporočilih. Eh, in tudi o tem, da je podoba Evropske unije med državami vedno slabša. Zagotovo ste lahko delali tudi napake na naši poti, ampak kaj danes predlagate, da se napake ne bodo ponavljale? Uh, ali boste v komisiji predlagali, da se na. Uh, uh, uh, da se zoprstavi tudi različnim ameriškim fondom uh, jastrebov, ali boste podprli predlog naše skupine, naprimer, da bi oblikovali pose poseben odbor, ki bo imel sredstva in odgovornosti za zagotavljanje pravičnosti in nepristranskosti. Point. Gospod Bompar, glede zadnje zadeve, gospa von der Leyen je v svojih usmeritvah že povedala, da je naklonjena, ne vem, če vi govorite točno o tem, ampak eh, dejansko obstaja zamisel, da bi premislili o neki instanci, ki bi eh, delala na teh zadevah za vse inštitucije. Tu pa še dve stvari. Prvič, kar si želim je, da bi v zvezi z notranjim trgom, naredili to, kar je bilo narejeno na področju solidarnosti oziroma eh, eh, ekonomske solidarnosti. Gre za visoko konkurenčno gospodarstvo, v katerem pa ni nobenih težav, kar se tiče solidarnosti. Osebno si želim, da bi vsi ti sektori, tudi kar se tiče vzajemnih zavarovalnic, raznih sindikatov in tako naprej, da bi dejansko vsi živeli svoje polno življenje tako posa v posameznih regijah, zato da bodo tam učinkoviti, kajti lokalno in regionalno je pomembno, ravno da se tam izražajo vse, tudi težave, tudi trpljenje, tudi kar se tiče mladih in kar se tiče podnebne, podnebnih sprememb. Hkrati pa si želim sodelovati z organizacijami za boj proti revščini, tudi v povezavi s delom na notranjem trgu. Zdaj pa predajam besedo gospodi Suter. Uh, dobro, začeli bomo z drugim krogom, s člani odborov. Začeli bomo s Fransojem Xavierjem Belamijem iz uh, odbora ITRE. Izvolite. Hmm. Tu ne sme biti nobene zmede. Tukaj nismo zato, da vas bomo sodili. To ni naša želja, to ni naša pristojnost. Želimo si pa zagotoviti, da bo Evropska komisija dobro, učinkovito delovala slišali smo in prebrali vaše odgovore, slišali smo, da boste odšli iz komisije le v primeru eh, pravnomočne obtožbe, obsodbe. Ali mislite, da ne bo vaša funkcija komisarke eh, eh, šipkejša, če boste odhajali le v takem primeru? Skratke, mislim, da je pomembno, kaj, so, kaj je vsebina evropskih politik in jih je treba upoštevati tudi pri vašem delu. Gre tu za vprašanje. Uh, kako ali ne bo vaše osebno, uh, uh, osebni položaj imel vpliva na vaše delo komisarke. To se seveda potem prenese na vse uh, člane kolegija. Lahko je uh, ogrožujoče za Evropsko komisijo v celoti, v teh težkih časih. Skratka, tu ne gre za nikakršno obsojanje, ampak gre za to, da ugotovimo, kakšne so stvari in da to ugotovimo skupaj. To, kar ste povedali na koncu, je zelo pomembno komisija je kolegi mini, eh, komisarjev. In zato sem zelo pazljiva, kako govorim, kajti vem, da se tisto, kar bom jaz odgovorila, je zavezujoče tudi za druge komisarje. Ravno zato pa se lahko zgodi, da lahko se kateri koli član kolegija sooči z nekimi težavami. Zato pa sem odgovorila v dveh delih. Politični odgovor, politični del, kjer se sama lahko zavežem in rečem, gre. Zato, da če bom kakorkoli obtožena, pa nisem, prosim, še enkrat podarjam, torej, če bi bila obtožena kot katerikoli komisar, ki bi se mu to lahko jutri zgodilo, na nekogar ne kažem s prstom, ampak to se lahko zgodi, skratka, v takem primeru ni drugega odgovora, kot je političnega odgovora, kot to, da se poveže to z tem, kar bi povedala predsednica. Ko sem delala z Romanom Prodjem, ni bilo v pogodbah, eh, Eh, člena 17, eh, ki govori, da komisija lahko zahteva, da, da se lahko zahteva od nekoga, da odstopi kot komisar. Danes te stvari so zapisane, pravno so te stvari torej urejene. In zato se danes pred vami zavezujem, da bom sprejela odločitev skupaj s predsednico komisije. Potem pa je tu še pravni vidik. In sama resnično verjamem v to, da avtomatizma tukaj ne more biti. Lahko je zgolj v primeru obsodbe, ravno zaradi tega, kot sem prej rekla, da se zagotovi ločitev oblasti izvršne in eh, pravosodne in zakonodajne, zato da se te stvari ne začnejo mešati med sabo. Torej, če pride do pravosodnega postopka, ta ne sme postaviti pod vprašaj izvršne uh, funkcije oblasti veste, da je to pomembna značilnost te delitve. Ravno to je tisto. Seveda stvari niso samoumevne. Kot bi se vi raje izognili tem zadevam, bi se tudi mi raje pogovarjali o sebini. Ampak eno vprašanje. Pred nekaj leti ste rekli pred tem parlamentom, da mora komisija izbirati zgolj najbolj vredostojne osebe, brez vsakih madežev. Eh, vaše tako mnenje eh, je ravno vas pripeljalo do tega, da ste odstopili v Franciji. Zato pa boste razumeli, da danes in tudi tukaj želimo takšne transparentnosti, preglednosti. Številni naši kolegi so bili pod pritiskom strani različnih vodi eh, vlad držav najbrž tega ne veste, ampak ali ne mislite, da je uloga parlamenta ravno v tem, da prinaša odgovore, ki bodo državljanom zagotovili, da imajo lahko polno zaupanje v člane Evropske komisije? Seveda razumem in želim, da sprejmete to odločitev na podlagi informacij. Mislim, da bo vsak med vami sprejel svojo odločitev o upoštevanju vseh načel listine o temeljnih svoboščinah, kot ste pravkar povedali, zaupanje v institucije in jamstvo za eh, domnevo nedolžnosti. Merci. Um, next question. Ja. Naslednje vprašanje pa ima gospa Kumpula Natri iz stanke SND in odbora ITRE. Hvala. Hvala za vaše, vaše pisne odgovore. Uh, Vendar pri svojih petih prednostnih nalogah omenjate tudi zunanjo razsežnost, ki jo morate uskladiti tudi z drugimi komisarji, gospod Vestager in drugimi. Omenili ste že sinergije med vašim portfeljem in drugimi. Om Nekateri so izpostavili nekaj pomislekov glede MSP-jev. Digitalizacija mora biti širše področje kot le združevanje treh eh, delovnih skupin. Zakaj ste vzeli samo področje majhnih in srednjih podjetij, ne pa tudi mobilnosti in prometa. No, menim, da ne more biti vsaka stvar izolirana, ampak gre za usklajevanje. Kaj pa nepoštene prakse? Kako, biste, kako boste sodelovali s komisarko Vestager, ki ali imate dovolj orodi na voljo? za sodelovanje s sodelovanje majhnih in srednjih velikih podjetij s tretjimi državami. Hvala. Eh, Hvala, gospa poslanka, da ste se dotaknili vsebinskega vprašanja in zelo pomembnega vprašanja. Mislim, da se trenutno pojavlja neko zavedanje v Evropi. Pogledala sem si strategijo za Kitajsko, ki je bila pripravljena lani spomladi in to je precej različno besedilo od tistih, ki smo jih pred nekaj leti še brali v Bruslju na isto temo. Napetosti na trgovinskem področju za ZDA rastoče nove države, nove sile, ki so zelo aktivne na področju novih tehnologij, vse to ustvarja neko novo zavedanje in ne moremo si prikrivati, da je treba na stvari gledati v drugačni luči. Počasi eh, se približujemo drugačnemu svetu, ki nam je sicer podoben. Multilateralnost, eh, predpisi eh, STO. Tukaj imamo veliko stvari in nič ni samoumevno. In uh, zato moramo kljub vsemu ostati odprti, če uporabim vašo formulo. Namreč ta odprtost je tisto, kar nam omogoča pritok kapitala, pritok talentov. Vse to je možno, ne smemo pa biti pri tem naivni. Kaj lahko naredimo? Najprej imamo mehanizem za preverjanje tujih naložb. Če tujci vlagajo pri nas, ne da bi imeli za cilj, da ukradejo našo tehnologijo, ni nobenega razloga, da bi se se temu zoprstavili. Če eh, bi neko podjetje, na primer, želelo delovati v Nemčiji samo zato, da bi tam ukradlo tehnologijo, pa je to seveda nekaj drugega. Potem pa vprašanje konkurenčnosti. Osebno sem povsem prepričana, da je konkurenčnost um, eden od pomembnih dejavnikov, ki je povezan tudi z našo produktivnostjo in pravila konkurenčnosti pa moramo vendarle prilagoditi spreminjajočemu se svetu. Države morajo torej imeti možnost, da tudi javna sredstva usmirijo v nek sektor, naprimer v sektor baterij. In tako novo področje potem ne sme biti podvrženo klasičnim konkurenčnim predpisom. Ampak ti predpisi so bili pripravljeni eh, tudi zato, ker smo želili, želeli. Eh, zavarovati določene industrijske panoge pri nas, ampak sedaj se stvari spreminjajo. Imamo neke nove eh, situacije, na katere se moramo prilagoditi, ampak mislim, da se v bistvu strinjamo in da ni med nami razlik glede tega, kaj je treba narediti. Uh, sure. Dodatno vprašanje. Ja, čisto na kratko, ker sem prekoračila določen čas. No, menim, da je treba ustvariti strategije za delovanje to morate narediti vi. Ampak ne moremo na to gledati ločeno od pravil o konkurenčnosti, saj želimo delovati na globaliziranem trgu na bolj enakopraven način. In kot drugo, želimo vsi podpirati evropske šampione, prvake, ne da bi s tem škodovali drugim akterjem. Kako boste vi spodbujali evropske prvake v novem sodobnem svetu, gospa Gular? Na hitro naj spomnim, da ko, kaj komisija dopušča kot um, združevanje, nekih, dopušča jih morda 85 odstotkov, največ od tistih, ki se jih predlagajo. Uh, pa čeprav je za nekatere to samo neka krajšnica, ampak imamo pa tukaj tudi prvake. Uh, omenili ste 5G podjetja kot Nokia in Ericsson. To so vodilna podjetja na svetovni ravni in uh, mislim, da se moramo zavedati, da imamo tukaj podjetja, ki so vodilna na določenem sektorju na trgu. Uh, torej, te tehnologije imamo tukaj in ravno zato sem že v svojem uvodu izpostavila vprašanje tehnologije. Namreč, če obdržimo uh, odlična podjetja tukaj bomo imeli šampione, prvake. In to je najboljši ščit, ki si ga lahko naredimo. To, da zagotovimo, da bodo dobri raziskovalci, dobri strokovnjaki ostali v Evropi, na ta način lahko ustvarimo perspektive za prihodnost in našo visoko konkurenčnost v prihodnosti. Uh, Eh, ti veliki evropski projekti eh, zasledujejo ta interes, to je dobra pot, ampak predvsem pa je pomembno, da eh, vodilnim podjetjem omogočimo, da na našem ozemlju dosegajo še večje uspehe. Renew. Hvala. Naslednja govornica je gospa Dlabajeva iz odbora ITRE in Renew. Govorila bom češko, hvala lepa. Ja, gospa kandidatka za komisarko, Čeprav menim, da so nekatere vprašanja v tej razpravi zelo zanimiva, spoštujem francosko politiko, tako da dovolite, da se vrnem na vprašanja glede vašega portfelja. Zelo pozorno sem prebrala vaše pisne odgovore in cenim korake, ki ste jih pripravljeni opraviti za zaščito majhnih in srednjih velikih podjetij. Veliko jih imamo v Evropi in. Tudi prejšnji komisar je bil zelo ambiciozen pri tem, vendar cilji niso bili vsi doseženi. V odgovori govorite o tem, da je treba zmanjšati upravno breme, da je treba omogočiti, olajšati dostop do finančnih sredstev in se spopadati s poznimi plačili. To je vse lepo in prav, ampak zdaj moje vprašanje. Ali veste, kako bi vse to uresničili v praksi? Kako bi spremljali izvajanje pobud v novi strategiji za MSP-je? Ali boste uporabili evropski semester in če ja, kako? Hvala lepa, gospa Gular. Uh, euh, Hvala lepa, gospa poslanka. Kot ste rekli, Če imamo 24 milijonov sogovornikov, so ti gotovo različni, raznoliki, v nekaterih državah so to mala družinska podjetja, ki so sicer lahko izredno ustva, ustvarjalna, nekje imamo start-upe, nekje imamo srednja oziroma že nekoliko večja podjetja, ampak ideja je, da se dela na več ravneh in to sem povedala že v svojem prvem uvodu, delati je treba na čim bolj pragmatičen način. Um, Ko sem sama kot izvoljena predstavnica delala na terenu, sem se srečevala z delodajalci, z direktori, ki so želeli konkretne stvari. Zato direktiva, pri kateri smo v zamudi, zagotoviti moramo njeno uresničevanje v vseh eh, državah članicah in zato se moramo zauzeti eh, čim bolj. Drugo vprašanje, vprašanje financiranja, tudi to ste omenili. Določeni skladi obstajajo za mm, scaling up, naprimer, da omogočimo podjetjem, da zrasejo eh, na to Invest EU. Eh, nov program, ki bo se začel usrečičevati, če se bo večletni finančni načrt eh, okvir sprejel. Ta je tudi namenjen malim in srednjim podjetjem. Na to SME invoice, torej zagotovitev nekega podjetja, Eh, pogovora, dialoga z malimi in srednjimi podjetji. To je izredno pomembno. Na digitalnem področju, govorili smo že o eh, aktu o digitalnih storitvah, eh, ki tudi vključuje poglavje za mala in srednja podjetja. Morda se to di, zdi razdrobljeno, vendar pa imamo tukaj na več točkah poglavja, ki omogočajo, da delamo z in za MSP-je na vseh področjih in čim bolj usklajeno. Seveda se bodo s tem ukvarjali tudi drugi kolegi, komisar za zaposlovanje, komisar za okolje, um, da odločitve pa bo komisija sprejemala skupaj. Hvala. Morda še uh, dodatno vprašanje. Eh, ja, Hvala za ta podrobni odgovor. Kot je že bilo rečeno v vaših pisnih odgovorih, pravite, da zgodnje, na zgodnje stopnje priprave uh, evropske zakonodaje, ko se ocenijo učinki, je treba upoštevati tudi učinke na MSP-je. Poudarili ste tudi, da boste delali tudi z organi za regulatorni pregled in preučitev, ki pa ne smejo biti prestrogi do MSP-jev in povečati upravnega bremena za nje. Omenili ste tudi nujno sodelovanje z drugimi generalnimi direktorati in kolegi v komisiji. Ali veste, kako bo potekalo sodelovanje naprimer z Marošem Šeščevičem, ki je komisar za medinstitucionalne odnose? Tukaj gre še za eno prekrivanje portfeljev z vašimi kolegi. Kako boste torej zmanjšali upravno breme skupaj s vašimi kolegi? Hvala lepa, zdaj pa gospod Gular. Hvala za to vprašanje. Ja, eh, dejansko se še nisem imela priložnost dotakniti uh, Eh, portfelja kolege Ševčoviča, ki ima zelo težko nalogo, se mora zagotoviti, da se pripravi res čim bolj kakovostna zakonodaja. V bistvu gre za to, da naj bi imeli nek eh, refleks, da pri pripravi kakršnega koli besedila razmišljamo tudi o učinku, ki ga bo imelo na mala in srednja podjetja. Če o tem vse bolj razmišljamo, bo to seveda dobrodošlo in to je tudi eno od področji, o katerem se bomo morali pogovarjati z vami, tako mm, ob eh, sprejemanju primarne zakonodaje, kot ob sprejemanju delegiranih aktov. Namreč ravno pri delegiranih aktih pogosto določamo eh, zakonodajo v večjih podrobnostih in za stvari postajajo bolj kompleksne. Eh, osebno zelo dobro poznam MSP-je in eh, njihov pomen, poznam eh, to področje, poznam eh, zaposlovanje oziroma delovna mesta, ki se lahko ustvarjajo v okviru MSP-jev, tako da je temu res treba poseb, posebno pozornost posvečati. Naslednja pa je gospa Šojdrova v imenu odbora Kult za kulturo. Hvala lepa, kandidatka za komisarko. V vaših dodatnih pisnih odgovorih ste zagotovili, da mediji in audiovizualni sektor bosta med vašimi glavnimi prednostnimi nalogami glede na njun pomen z ekonomskega in kulturnega vidika. Ampak eh, iz tega, kar sem prebrala, se zdi, da da gledate na ta dva sektorja predvsem z vidika notranjega trga in digitalizacije Evrope in ne toliko z kulturnega in družbenega pomena. V tem kontekstu me zanima, kakšna je vaša vizija za medijske in audiovizualne storitve v naslednjih petih letih. Kako bodo, bosta ta dva sektorja vključena v to vizijo in kako boste zagotovili, konkretno tudi priznanje njihove družbene in kulturne vrednosti v vaših konkretnih ukrepih in politikah. Hvala. Hvala lepa, gospod Gular. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da se spet dotaknem te teme. Eh, tudi eh, Marija Gabriel je povedala, ko je, to, ko je prišla sem, da je to področje, na katerem bomo res morali delati skupaj. Eh, Ne gre pa za ločeni področji. Pomen kulture, same po sebi, ustvarjanje, pomoč uh, ustvarjalcem na vseh področjih, tistim, ki ustvarjajo videoigrice, filme, ki, um, ustvarjalcem, ki, morda, ki uživajo podporo evropskih programov, morda ustvarjalcem drugih vrst vsebin. To je eden od zakladov Evrope. To so ljudje, ki ustvarjajo, ki lahko prispevajo k eh, temu našemu razcvetu in ti delujejo tudi na audiovizualnem področju. Tako da to pa temelji na naši osnovni ideji in sicer, da je treba zagotoviti kulturno raznolikost. Torej imamo eh, obveznosti, da zagotovimo razširjanje te ustvarjalnih vsebin, po drugi strani pa moramo zagotoviti možnost za njihovo ustvarjanje. E, namreč nekdo, ki jih ustvarja, mora imeti tudi možnost, da svoje vsebine razširja. E, tako da je to ena od prednostnih nalog. E, govorili smo tudi o velikih platformah. Zato, da se ta ustvarjalnost v Evropi ne bi zamrla, moramo. Um, si pogledati tudi, kako delujejo velike platforme in kako se preko velikih platform te vsebine eh, plasirajo na trgu. Zagotoviti je treba primerno uresničevanje direktive, ki je že bila sprijeta za to področje. In ne nazadnje, vprašanje finančne podpore preko programa Media, ki tudi ni zanemrljiva. Ta finančna podpora omogoča ustvarjanje filmov, ki prijemajo nagrade, ki se predvajajo po dvoranah po vsot po Evropi in to je izredno pomembno. Uh, Ravno tako uh, smo povedali, ampak priznam, da je to področje, katerega šele proučujem in sicer, da um, se dela na pripravi uh, baze podnaslovov. Torej, področje podnaslavljanja je ravno tako izredno pomembno. Um, in je to je področje, ki bo v okviru kulturnih vsebin ravno tako se moralo razviti. Torej, hočem pokazati, da dejansko skušamo močno zaščititi in zagotoviti uh, ta na, nadaljni razvoj in razcvet kulturne industrije. No, še eno vprašanje bi imela, eh, gospa kandidatka za komisarko. Ja, v bistvu ste dobro povedali, kaj je bilo narejeno. Uh, mi vemo, da imamo na teh področjih določene težave. Tudi vemo, da je to področje tisto, ki ga je treba zaščititi, sploh zaradi novih pojavov na področju umetne inteligence in tako naprej. Ampak kakšne so vaše dejavnosti, kaj vi nameravate tukaj narediti, kakšne zakonodajne pobude dati? Mi želimo slišati, kakšen je vašen osebni pristop in kaj želite na tem področju izboljšati.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 določene politike, ki se pripravljajo ločeno od tega, kar se dogaja na kulturnem področju. Ampak pa jasno pa je, da je pred nami delo, ki ga bomo, morali, ki ga bomo opravljali z namenom, da zaščitimo to eh, načelo kulturne raznolikosti, pa tudi zato, da zagotovimo bolje vrednotenje vsebin, ki se pojavljajo in posredujo preko različnih platform. Eh, Eh, razmislek o, et, o umetni inteligenci um, se nadaljuje, na etični ravni bo tukaj gotovo prišlo do napredka in to bo tudi vplivalo na ustvarjanje na kulturnem področju. Tako da je tukaj spet nek nov izhod. Potem ste me vprašali tudi glede proračuna. No, ampak komisija ni edina oziroma sama pri določanju proračuna. Komisija. Um, um, se zauzema za ambiciozen proračun in včasih pa države članice tukaj uh, stvari zavirajo. Hvala lepa, naslednja je gospa Šaldemose iz odbora IMKO za socialiste in demokrate. Hvala lepa, gospa Golar, slišali smo pripombe o vaši integriteti in v naši skupini smo si zabeležili oziroma smo si zapomnili vaše argumente, vendar bomo to še naprej pozorno spremljali, če boste potrjeni. Vseeno pa menimo, da moramo izboljšati tudi kodeks ravnanja. Zdaj pa vprašanje. Večkrat ste v pisnih odgovorih omenili socialne trge, ampak kako vidite povezavo med eh, socialnimi trgi in notranjim trgom? Nam lahko poveste nekaj več o tem, kako menite, da bo enotni trg prispeval k krepitvi socialne kohezije na enotnem trgu? Hvala. Gula. Hvala, gospod Gular. No, merci, effectivement. Euh, ja, vaše vprašanje je dejansko dragoceno. Nekatere stvari, ki sem jih že povedala, zadevajo delo celotne komisije. Tukaj pa se dejansko sredotočamo na moje naloge. To sem že prej povedala gospodu Bomparju. Mislim, da je res pomembno ustrajati na um, tej točki na eh, gospodarstvu in eh, povezovanju s socialnim področjem, da morajo podjetja to postaviti na prvo mesto med svojimi prednostnimi nalogami. Gre namreč za podjetja, ki so aktivna na lokalni ravni, ki uvajajo inovativne pristope, ki zasledujejo cilje, ki so socialni, okoljski, ampak krati gre tudi za druge cilje, eh, ki zadevajo vedenje, vključevanje um, enake možnosti za ženske. E, tako da na tem področju lahko razna združenja, društva, organizacije tudi igrajo svojo vlogo. Na ta način lahko prispevamo k um, nudenju storitev na lokalni ravni, k uveljavljanju novih rešitev na področju mobilnosti in okolja, k um, več solidarnosti, glede na to, da se naša družba stara do starajočih se ljudi. E, mladim lahko to omogoča boljše vključevanje na trg. Torej, tudi ti vidiki so, po mojem mnenju, bistvena osebina mojega portfelja. E, če se pa dotaknemo še direktive o storitvah, dobro veste, da se tu pojavlja problem e, čezmejnih delavcev oziroma e, podjetij, ki želijo svoje delovanje razširiti preko menje, meje, ki se tu spopadajo z veliko birokratskimi ovirami. Torej, tudi tukaj imamo še veliko dela pred seboj, ki ga bomo upravljali skupaj z Nikolajem Šmitom, saj gre tukaj delno za problem storitev, nudenja storitev in delno za problem, ki je socialne narave. Tako da bomo le s skupnim delom lahko tukaj našli konkretne rešitve za vse tiste, ki delajo v obmenem območju in hkrati zagotovili spoštovanje socialnih predpisov. Dodatno vprašanje, gospa Šaldemose. Ja, zlasti, ko govorimo o direktivi o storitvah nas zanima vaše konkretno mnenje. Pravite, da tega ne boste ponovno odpirali, ampak da boste v celoti izpolnevali in spoštovali temeljne načela te direktive. Ali je po vašem mnenju temeljno načelo te direktive, da imamo namemno državo, da imamo načelo namemne države, ki je za nas zelo pomembno za ustvarjanje boljše socialne kohezije na notranjem trgu? Ali menite, da je to temeljno načelo? Torej? Hvala, gospod Gular. Eh, po mojem ne gre za to, da bi morali odpirati na novo in začenjati na novo vse bitke, ki so se že končale. Mislim, da moramo eh, zakonska besedila vzeti taka, kot so in upoštevati načela, ki so v njih zaobjeta, tako kot so zaobjeta tudi v pogodbah. Ne moremo začeti bitke na novo, saj bomo s tem porušili zaupanje, ki je bilo že vzpostavljanje, pa čeprav bi v to vložili ogromno volje. Ampak Področje storitev je bistvenega pomena. Tudi industrija in kmetijstvo vključujejo vse več storitev in zato ne smemo tega obravnavati ločeno. Načela imamo, okvir imamo. To pa seveda ne preprečuje, da bi z aktom za digitalne storitve lahko sprijeli neke nove ukrepe, ki bodo eh, zadevali platforme, ki bodo zadevali pravice delavcev eh, na teh platformah, eh, ki bodo zadevali torej teme, ki jih še nismo imeli na dnevnem redu, ko smo govorili o teh besedilih. Načela so jasna. Potem pa njihovo uveljavljanje. Tukaj bomo pa delovali skupaj. Možnosti imamo, da o tem razpravljamo. Komisija bo podajala predloge in tako kot eh, smo to počeli že v času, ko, smo, ko ste že vi tukaj delali, um, bom jasno je, kako bo to delo potekalo in vemo, kako bomo lahko napredovali pri sprejemanju teh ukrepov. In še zadnje vprašanje v tem krogu, gospa Penela Vajs iz odbora ITRE. Gospa kandidatka za komisarko, imam to čas, da vam zastavim zadnje vprašanje danes. Naj to naredim v danščini, v mojem jeziku. Zahtevamo visoke standarde za ljudi, ki zasedajo javne funkcije pri nas doma. Kot ministrica ste za obrambo ste zasedali visoko funkcijo funkcijo, vendar ste odstopili zaradi afere, ki se še preizkuje v Franciji. Zdaj kandidirate za eno največji, najvišjih eh, funkcij v evropskih institucijah. V skupini LS menimo, da bi morali enaki standardi veljati tako na nacionalni kot na evropski ravni za tiste, ki zasedajo visoke funkcije. Zato vam dam še zadnjo priložnost, da pojasnite, zakaj bi morali mi sprejeti nižje standarde, nižje zahteve za tiste, ki zasedajo visoke funkcije v evropskih institucijah, kot zahteve in standarde za javne urade oziroma funkcije v Franciji. Hvala. Yes, Goulard. Gospa Gular, izvolite. Gospa poslanka hvala, da ste se še enkrat vrnili na to vprašanje. To mi omogoča, da ponovim, kar sem že pojasnila. Kako ste predstavili stvari, kaže, kot da so uh, stvari drugačne v Franciji kot tukaj. Ne, to je nevarno. Na, sama ne bi tako gledala na stvari. Sprašujete me, kaj sem storila. Pred vami sem se politično zavezala, potem ko sem se z gospodom von der Leyenovo o tem pogovarjala gospa von der Leyenova in sama sva prišli skupaj do ugotovitve, da obstaja politični angažma, da pa ne more biti pravne, eh, automat, pravnega avtomatizma v okviru Evropske unije. Eh, gospa poslanka, ne poznam danske zakonodaje na tem področju, niti zakonodaje drugih držav, ampak paziti je treba na to, da bodo vsi komisari v enakem položaju in da bodo vsi komisari enako obravnavani. Nikakor ne smemo dovoliti, eh, da bi, bila, da bi bilo delovanje komisije postavljeno pod vprašaj ali destabilizirano zaradi pravosodnih postopkov in nejasnih postopkov, ki bi potegnili za sabo neko avtomatičnost. Ne. Ko govorim, da ni avtomatizma, pa ne trdim, da ni sprejetja odgovornosti. Skratka, avtomatizem in to smo že preverjali z pravniki na komisiji, seveda pa obstaja politična odgovornost, morda spet ni bilo kaj v redu z tolmačenjem, rekli ste, odstopila sem, ko sem bila obtožena. Ne, nisem bila obtožena, nisem v postopku obtožbe. Vsekakor pa upam, da boste sprejeli svojo odločitev skladno po svoji vesti. Govorili ste o uh, integriteti političnih osebnosti, tu je treba upoštevati tudi domnevo nedolžnosti. Hvala, imate dodatno vprašanje? Ja, rekla sem, da ste odsupili zaradi afere, ki se še preizkuje. In dodatno pripombo imam. Namreč iz vašega odgovora zaključujem, da Ne menite, da bi morali veljati enaki standardi za komisarja kot za ministra Francije ali Danske? Nimam dodatnih vprašanj. Madame Goulard. Samo nekaj, do, ne, samo nekaj dodam. Tu ne sme biti dvoumnosti, kar se tiče Francije. V Franciji ni pravila če bi bilo kakršnokoli pravilo, bi bilo v nasprotju z domnevo nedolžnosti. Imamo pa neko ravnanje, običajno ravnanje in kot uh, eh, obramna ministrica sem uh, odstopila eh, v popolnoma drugačnem kontekstu. Ne smemo govoriti tukaj o dve, dvojnih standardih, smo v evropskem uh, prostoru, kjer obstaja načelo subsidijarnosti, uh, Edino, kar vam lahko rečem, je, da sem sama preverila pri gospej von der Leinovi, ki je predsednica bodoče komisije in prihaja iz vaše politične skupine, in verjamem, da ji lahko zaupam, da pri teh zadevah je zelo striktna, zelo natančna. In ko smo se o tem pogovarjali, smo govorili o političnem angažmaju, hkrati pa sama preprosto ne morem sprijeti nekega avtomatizma, ki ga ni in za katerega tudi pravniki na komisiji menijo, da bi lahko omejeval neodvisnost komisarjev oziroma članov kolegija komisarjev. Hvala lepa, gospa Gular. S tem smo pri koncu vprašanj, drugega kroga vprašanj. Zdaj pa prosim eh, novo imenovano komisarko oziroma kandidatko za komisarko, da v ne več kot petih minutah zaključi tole razpravo. Hvala, gospa predsedojoča oziroma obe predsedojoči, spoštovane poslanke poslanci, spoštovane poslušalke poslušalci. Naj se vam zahvalim za to izmenjavo mnen. Danes eh, zelo eh, prijazno oziroma spodobno smo se pogovarjali, hvala lepa, veliko smo se tudi zadnje tedne že pogovarjali in veseli me, da sem pri tem marsikoga med vami bolje in na novo spoznala. V dobri veri sem želila, želela odgovarjati na vaše vprašanja, ki so posebno legitimna. Odgovarjala sem tako, kako sem prepričana, da je treba odgovoriti, in mislim, da eh, morda nisem odgovorila čisto na vse, ampak preprosto vsi komisarji zagotovo niso mogli odgovoriti na vse. Kar želim pa povedati je tole. Zelo spoštujem to hišo. In pogosto smo šli, slišali o demokratičnem deficitu v Evropi, to pogosto poslušam, tudi vi ste že to slišali. Danes sem tu pred vami drugič in mislim, da preprosto ne moremo govoriti o demokratičnem deficitu, ampak o resnem, strogem nadzoru oseb, ki so imenovane za prihodne komisarske naloge. Razumite, da zdaj ocenjujete osebo z vso njeno potjo, z vsem tistim, kar je lahko storila, že 30 let, kar nekaj časa, torej že sem na tem področju evropskih zadev. Zagotovo so bili tukaj izjemno razburljivi trenutki, recimo, kar se je zgodilo leta 1989, ko sem začela v francoski diplomaciji in bila prisotna pri uh, uh, pogajanjih o združitvi Nemčije, potem za časa komisije Romano Prodi. Skratka, vse, kar se je zgodilo v 30 letih, vse spremembe v svetu, in vi ste tudi govorili o tem, vse te spremembe, pred katerimi smo še, uh, dajejo Evropi resnični raison d'être, razlog za obstoj. Tu moramo povezati vse naše sile, od kulturnih do finančnih, do gospodarskih in, in eh, vseh drugih. Gre za staro celino, ki je marsikaj ima že za sabo, ampak lahko še marsikaj tudi ponudi v prihodnje. Eh, in je lahko tudi posrednik med, drugimi, med dvema drugima velikima silama. Skratka, kar želim reči je, tukaj ocenjujete osebo, njeno pot, kot ste rekli, tu niste zato, da bi sodili, ampak ocenjevali. Eh, sama mislim, da je ta mandat, ki mi je predlagan, izjemen. Upam, da mi ga bo uspelo eh, tudi opravljati z gospodom von der Leinovo in z drugimi člani ekipe, precej, precej, precej velike ekipe pred vami imate enega od kandidatov za člana te ekipe, ocenjevali ste tudi druge in prosim, upoštevajte mojo pot, mojo zavezanost do sedaj in če se vidimo znova, upam, da bo to v lepih okoliščinah. Še enkrat hvala lepa za to krasno vajo iz skupinske demokracije. Hvala lepa. Thank you hvala lepa. Hvala za vaše izjave, hvala za vaše odgovore eh, na vprašanja članov naših dveh odborov v imenu odbora IMKO. Naj, prosim, samo še nekaj zadev bi rada povedala, ne odhajajte. Hvala vsem, da ste bili tukaj z nami, zdaj pa predajam besedo gospodin Valjan, da zaključi ta sestanek. From my, from my to everyone involved in this exercise. Hvala vsem, ki ste bili vključeni v to zaslišanje. Kaj nas čaka? Naj, zdaj moramo oceniti to zaslišanje in to bodo naredili koordinatori in sestanek bo potekal tukaj po pol, o pol enih. Hvala lepa.